Tako, tisti kolegi, ki imate kakšne druge upravke, prosim, da jih upravite druge. Mi pa bomo nadaljevali z naslednjo točko na dnevnem redu, to je izmenjava mnen o globalnih izzivih, s katerimi se sooča zunanja politika Evropske unije. Z nami je gospod Nikolanda Buru iz eh, Fondation Notre Europe in gospod Kevin Watkins iz European Think Tanks Group. Gre za izdajo študije o vključevanju Evrope v svet in o tem, prosim, to je zelo pomembno, zakaj problemi Evrope potrebujejo globalne rešitve oziroma zakaj svetovni problemi potrebujejo evropsko ukrepanje po drugi strani. Torej, gospod Landaburu, potem kasneje pa še gospod Watkins, dobita vsak 10 minut, zatem pa bomo imeli krok vprašanj. Upam, da lahko pozdravim Šolca, Gravija in gospoda Laporta iz European Think Tanks Group. Če so tu, jih pozdravljamo. Tako, gospod Landaburo, prosim, beseda je vaša. Euh, Hvala, gospod predsedujoči gospe in gospodje, poslanci in poslanke. Najprej bi vam seveda rad čestitev za izvolitev v ta novi sklic parlamenta. Želim vam veliko uspehov pri vašem težavnem delu v odboru za zunanje zadeve Evropskega parlamenta. Razmere v svetu, razmere v Evropi zahtevajo, da da parlament prevzame večjo odgovornost in več nalog, kot jih je imel v preteklosti. Pod vprašanjem je samo obstoj Evrope na mednarodnem prizorišču. Naš, naša skupina, naše mislišče se ukvarja s problematiko konkurenčnosti, solidarnosti in sodelovanja. Jacques Delors to obravnava kot eh, bistvo Evropske unije in pa na to tudi zunanje delovanje Evropske unije. V tem mislišču smo dali povemno mesto tudi delovanju Evropske unije v svetu. In s tem se razlikujemo od drugih institucij, od drugih mestišč. Želimo si ne dogmatskega, ne teoretičnega pristopa, ampak praktičen pristop. Mestišče mora delovati v interesu tistih, ki sprejmajo odločitve, v interesu parlamenta. Govoriti moramo s takšnimi osebnostmi, kot je Jacques Delors, gospod Vitorino in drugimi. To so ljudje, ki imajo politične izkušnje in ki razmišljajo o temeljnih vprašanjih zunanje politike. Še nekaj nas loči od drugih institucij in mislišč, ki sicer opravljajo odlično delo v Evropi. Odločili smo se, da se osredotočimo na določeno število prednostnih nalog, za katere menimo, da so najpomembnejše. Pri teh menimo, da lahko napredujemo v naslednjih eh, nekaj letih v naslednji, naslednjem sklicu. To je seveda povezano tudi z vašim delom, delom tistih, ki izvajate zunanjo politiko Evropske unije glede na naše delo, ki smo ga upravili v Fundaciji Notre Europe, v inštitutu Jacques Delors, smo na podlagi tega dela pripravili manifest, nekakšen pregled, nekakšno analizo naših predlogov. Glede na to, da časa eh, ni veliko, najprej so mi dejali, da bom imel 15 minut, sedaj imam 10 minut, upam, da me ne boste Eh, zmotili, gospod predsedujoči, in me dejali, da imam zgolj pet minut. Brez skrbi, pravi gospod predsedujoči. Predlagano si kar pogledamo vsebino. Prvič, izhajamo iz precej banalne ugotovitve, ampak bistvene ugotovitve, ki pravi, da Evropa, Evropska unija in države članice izgubljajo svoj vpliv v svetu, tako politično, kot tudi gospodarsko in demografsko gledano. To je realnost in iz tega izhajamo. Drugič, ugotavljamo, da so se mednarodne razmere zaustrile v naslednjih tednih, v naslednjih mesecih in eh, pred vrati Evrope, bodi si na jugu in na vzhodu, se dogaja marsikaj zaskrbljujočega. Nekaj, doko, eh, nekaj elementov kaže na dejstvo, da potrebujemo reakcijo, potrebujemo neko novo zavezo, nek nov razvoj, s katerim se bomo odzvali na te razmere. S tem bomo pokazali, da smo še vedno močan politični akter. V tem manifestu, ki smo vam ga poslali, ugotavljamo, da nobena od držav članic, nobena od držav ni dovolj močna, da bi sama rešila takšne zunanje politične teme. Bodi si, če gre za uh, arabsko pomlad, za politiko gospoda Putina v Ukrajini ali pa za bolj splošne, horizontalne teme na področju zunanje politike, nobena posamezna evropska država nima možnosti, da bi sama vplivala na uh, to dogajanje. V svetu, ki je vedno bolj konkurenčen, ki je tudi vedno bolj konflikten, je evropska razsežnost bistvenega pomena, temeljnega pomena, če želimo učinkovito ravnati in se odzvati na to dogajanje. Vprašanje je naslednje. Kako definirati dodano vrednost zunanje politike Evropske unije? kakšna je ta dodana vrednost. Upoštevati moramo izjemno zahteven kontekst, v katerem živimo. Biti moramo realistični. Žak Delor je pre nekaj leti dejal, in to zelo jasno, da potrebujemo čas, v katerem bomo intelektualno in politično odrasli, zato da bomo lahko oblikovali ustrezno zunanje politično Eh, obliko Evropske unije. Tako intelektualno, kot tudi politično moramo opraviti veliko dela, da bomo lahko vzpostavili te temelje, te glavne stebre zunanje politike Evropske unije. Opazili smo tudi, in na to ne smemo pozabiti, da je Maastrichtska pogodba padla. Pogodba, ki je vsebovala enega od ciljev eh, razvoj zunanje politike, povečanje sposobnosti Evropske unije tudi na področju obrambe, ta pogodba ni uspela. Videli smo napredek in tudi zadnji eh, svet obramnih ministrov ter predsednikov vlad in držav decembra je pokazal, da obstajajo možnosti za eh, dodatni razvoj. Ampak nismo še tam, kjer smo želeli biti, kjer so želeli biti pisci mastrijske pogodbe. Obstajajo velike razlike med državami članicami eh, pri teh pomembnih temah in to je seveda jasno. To ni nič presenetljivega. Imamo velike države, Združeno kraljestvo, Francijo, Nemčijo eh, in druge, ki imajo za sabo veliko zgodovine kar pomeni, da je zaradi tega težko priti do skupnih stališč v zvezi s pomembnimi temami. Jasno je tudi, da čutimo nekakšno pomankanje ambicij trenutnih voditeljev. Težko je zagotoviti napredek, tisti korak eh, naprej, bodi si, ker za to ni eh, ambicij, bodi si ni sposobnosti in to je nekaj, kar potrebujemo. Morda bodo ti zadnji dogodki, morda bo ta potreba o, po eh, jasnejšem odzivu na eksterne razmere privedla do napredka, ampak trenutno smo, kjer smo. Glede na vse to, ali lahko napredujemo, ali moramo ostati v trenutnem statusu, kako in eh, ne ukrepati. To je predmet našega manifesta. Mislim, da se mora zunanja politika v naslednjem sklicu osredotočiti na pet glavnih področjih. Prizadevati si je treba za tiste dosežke, ki so politično mogoči. Morda so zelo zahtevni, ampak vseeno jih je mogoče doseči. In hitro jih bom pregledal, ker časa ni veliko, ampak vseeno bi rad na kratko predstavil eh, teh pet eh, področji. Vse skupaj pa najdete tudi v eh, dokumentu, ki ste ga dobili. Prvo področje, kjer lahko napredujemo, je upravljanje s krizo in kolektivno odločanje. Decembrski svet je nekatere elemente pri tem že obravnaval o tem so govorili tudi drugi tekom sodelovanja, obstajajo elementi, ki so skupni različnim državam in te moramo obravnavati, jih analizirati. Na področju skupne obramne politike je po našem mnenju nujno, da imamo jasna stališča v zvezi z nekaterimi državami in akteri. Naprimer, primer Rusije. Gre za vprašanje našega preživetja, zato potrebujemo jasno skupno stališče. Postrukturno gledano pa se nam zdi pomembno, da pride do revizije evropske varnostne politike. Javier Solana je kot velik, eh, visoki predstavnik oblikoval eh, to politiko tekom desetih let, ampak sedaj jo je potrebno revidirati. Visoka predstavnica za zunanje delovanje mora poskrbeti za to revizijo, analizirati trenutno situacijo, trenutne razmere in trenutne težave, ki jih imamo na poti. V desetih letih se je spremenilo marsikaj. Zato smo na, končno, na koncu dobili politiko, ki ne odgovarja več na eh, potrebe trenutnega časa. Ne bom se spuščal v podrobnosti, ampak opredeliti moramo ustrezno strategijo na osnovi trenutnih razmer, trenutnih nevarnosti. In zato je potrebna tudi politična razprava, ne zgolj v vsaki posamezni državi članici, ampak tudi na evropski ravni. In vaš parlament bo brez dvoma pri tem odigral ključno vlogo. Ne na zadnje bi se rad dotaknil še dejstva, da um, ni nobene ovire več za oblikovanje osnov skupne obramne in varnostne politike. Glede na to, kaj se dogaja v svetu, glede na to, da države stagnirajo ali pa zmašujejo svoje proračune, eh, je nujno, da ponovno obravnavamo to vprašanje rešitve ne bodo preproste, ampak vseeno so bistvenega pomena. Mislim, da bi bilo nepremišljeno, neodgovorno, da se eh, oblikovanja te eh, bele knjige ne bi lotili. Mislim, da moramo govoriti tudi o energetski neodvisnosti. Žak Delor je pred nekaj meseci oziroma leti že govoril o skupnem energetskem prostoru v Evropi. To bi moral biti tisti bistveni element za krepitev konkurenčnosti, za zagotavljanje rasti, za zagotavljanje neodvisnosti na področju energetike moramo biti neodvisni namreč od, eh, kot vsi veste, Rusije, ko gre za dobavo plina. Tukaj imamo nekatere notranje vidike, potrebujemo notranji trg za energijo, obenem pa je to povezano tudi z zonanjem delovanjem. Mislim, da si moramo prizadevati za bolj koherentno stališče Evropske unije glede na cilje, ki jih imamo. polski premijer, ki bo kmalo postal predsednik Evropskega sveta, je na primer že podprl te predloge Žaka Delorja, pa tudi drugi so te predloge podprli. In mislim, da bi tudi državljani in državljanke takšne okrepe pozdravili. Tretje področje. Mislim, da moramo razmisliti tudi o človeških virih v Evropski uniji. Na to pa se navizuje naša politika na področju priseljevanja. Iz dneva v dan spremljamo dogodke na tem področju, izgubljena so človeška življenja. Govora je o nadzoru zunanih meja in ne moremo imeti politike za priseljence, ki se osredotoča zgolj na varnostne elemente, kar je sicer zelo pomembno. Pred nami je torej dvojni izziv. Potrebujemo ravnoteže med državami in članicami, s tem, da bomo lahko skupaj prevzemali pritisk priseljevanja, skupaj se moramo tudi boriti proti Eh, nezagonitemu priseljevanju, potrebna je solidarnost. Le tako se bomo namreč lahko ustrezno soočili z obstoječimi izzivi. Na drugi strani pa moramo pričakovati, kaj se bo dogajalo. Države članice Evropske unije izgubljajo prebivalstvo. Čez nekaj let bomo potrebovali še več delovne sile. In Te teme moramo obravnavati z določeno mero distance in objektivnosti. Prizadevati si moramo za več zakonitega priseljevanja. Kmalo bom končal, gospod predsedujoči, brez skrbi. Četrti predlog se navezuje na gospodarstvo. Nujno je imeti evropsko eh, trgovinsko in gospodarsko politiko, ki je dobro opredeljena. Glavni trgi se selijo v države v osponu, Evropa ima veliko kapacitet za izvoz v te države in o tem se je treba pogovarjati v okviru našega sodelovanja. Tudi eh, sporazum ZDA je bistvenega pomena približati moramo namreč standarde ZDA in Evropske unije. To lahko ima velike posledice za dinamizacijo trgovine. Takšno sodelovanje se nam zdi nujno. Obene moramo biti pogumnejši. Pogumnejši, ko sodelujemo z Afriko. Na Afriko smo pozabili. Afrika bo v 21. stoletju izjemno pomembna regija. Sedaj pa še zadnje področje, ki smo ga obelodanili v našem dokumentu. In gre za obravnavo naše sosedske politike. Ugotavljamo, da je prišlo do ne uspeha in to zaradi različnih razlogov, tako na vzhodu, kot tudi na jugu. Sam sem sodeloval z Romanom Prodijem, ki je bil predsednik komisije leta 2004 in takrat smo imeli pristop, ki je od nas zahteval iskanje rešitev za države, ki eh, niso mogle pristopiti k Evropski uniji nekaj, nekaj smo jim morali dati, zato da bi se približali Evropske unije. Ampak to je pre, bolj preprosto. Želeli smo, da se te države asimilirajo, da sprejmejo naša pravila in delujejo v tem slogu. Na vzhodu vseh, eh, vseh držav to ne zanima. Drugot Evropa ni več atraktivna. Evropa ni več atraktivna, zato ker tem državam ne damo dovolj. S tem, ko jim rečemo, da jim bomo pomagali na področju razvoja, da bomo odprli naše meje za nekatere iz, njih, iz njihovih eh, proizvodov, da bomo pomagali določenim državljanom, to ni dovolj. Zaradi eh, gospodarskih, trgovinskih, zgodovinskih razlogov to ni dovolj vidimo tudi, da določene države na jugu sredozemlja preprosto razpadajo, naprimer eh, Libija, Sirija in podobno. Na vzhodu pa imamo stališče gospoda Putina, ki želi škoditi odnosom z Evropsko unijo mislim, da sem porabil svoj čas za govor, nimam več časa, ampak menim, da je to bistvenega pomena. Mislim, da moramo popolnoma revidirati to sosedsko politiko. Mislim, da moramo biti pogumnejši, država moramo dati več, ponuditi več, še posebej tistim, ki sprejemajo naš politični, gospodarski in socialni eh, pristop naprimer Maroko, Tunizija. Tisti, ki pa si ne želijo sodelovanja z Evropsko unijo, na tiste pa lahko pozabimo, ker za nas niso v prvem planu. Potrebujemo pa tiste osrednje ukrepe, s katerimi bomo učinkovitejši. Takole bi dejal. Biti moramo realistični, ko govorimo o zunanjem delovanju Evropske unije, mislim pa, da vsi lahko vidimo, da obstajajo možnosti za izboljšanje trenutnih razmer. Ampak zato potrebujemo ustredna sredstva. Instrumente, ki so na voljo, pa moramo uporabiti v največji možni meri. Visoka predstavnica, podpredsednica komisije, mora narediti velike korake naprej. Mi pa jo moramo pri tem podpreti. To so koraki, ki jih v preteklosti nihče ni naredil. imamo nekoga, ki predseduje svetu ministrov, svet ministrov se eh, nenehno srečuje in nekdo torej sledi zakonodajnem delu. Poskrbeti moramo za koordinacijo zunanjih politik in to nalogo upravlja zunanja predstavnica. Razvoj, trgovina, energetika, okolje, promet, vse te politike vodi določen komisar, koordinacije pa ni. In visoka predstavnica, podpredsednica ima nalogo koordinirati vse te politike, zato mora uporabiti eh, tudi službo za zunanje delovanje. Na zadnje bi dejal še takole, glede na to, kakšni so izzivi pred nami, kakšno je trenutno stanje v svetu. Ste vi tisti, gospod predsedujoči, vi, poslanci in poslanke, tisti, ki ste predstavniki naših državljanov in državljank in tisti, ki morate našim držav, državam povedati, kaj je treba narediti. Zakaj potrebujemo okrepljeno zunanjo politiko Evropske unije. In tega si držijo tudi državljani in državljanke. To na, na, na to kažejo javno mnenjske raziskave. Vsem veliko sreča upam, da bo moj poziv k omejenemu času naredil na boljši odziv z gospodom Watkinsom. Prosim. Thank. Hvala lepa, potrudil se bom po najboljših močeh. Najprej bi se vam rad zahvalil, vem, da je to prvi dan, prvi dan šole je vedno najbolj poleč, vendar pa lahko se to lažite s tem, da bo potem kasneje boljše. Ja bi se zahvalil podpredsedniku in odboru za to, da ste povabili štiri think tanke in če bi morda imeli to razpravo pred desetimi leti, bi verjetno govorili o pomoči, morda nekoliko o trgovini in zunanjih naložbah. V našem poročilu govorimo o, tudi o tem, vendar pa večino tem, ki je o tem poročilo, so zelo povezane s tem, kar zajemate tudi vi v tem odboru na različnih področjih. Mislim, da to zrcali nekaj očitnega, vendar pa je potrebno to morda ponoviti, da se torej svet zelo dramatično spreminja geopolitično, gospodarsko, gre za tektonske premike pri globalnem gospodarstvu, pri visoko hit, hitro raztočih gospodarstvih in potem gre za razlike med bogatejšimi in revnejšimi, med severom in jugom. Zato se sedaj tudi seveda nekoliko spreminja. Seveda obstaja tudi kontinuiteta starih težav. Še vedno imamo milijardo ljudi na svetu, ki živijo z manj kot dolarjem na dan. Še vedno imamo 7 milijonov otrok, ki vsako leto umrejo zaradi podhranjenosti. Večina neposredno zaradi podhranjenosti. Torej, zelo veliko težav imamo in seveda revščina, kot bom kmalo povedal in nakazal, je tudi zelo pomembno področje na področju zunanje politike. Vendar pa, kar se nas, razvojnih think tankov, tiče, je to, kar tradicionalno imenujemo razvojne težave, nekaj, kar so težave glede pomankanja varnosti, pomankanja dobrega upravljanja, ekologije in te težave so veljavne tako za Evropsko unijo, kot za državo razvoja. Nekaj primerov. Prvi del našega podnaslova govori o tem, zakaj Evropa potrebuje globalne rešitve. In želim, da si ogledate nekaj vprašanj, o katerih boste tako ali tako govorili kot odbor. Najprej ebola. Ebola je zelo neposredna zdravstvena grožnja za evropske državljane. Rešitev pa ni drugih kot razvoj ustreznih zdravstvenih sistemov v Zahodnji Afriki in potrebno je zagotoviti mednarodno sodelovanje, torej težave državljanov Evropske unije, ko rešimo le z mednarodnim sodelovanjem. Še eno vprašanje. Migracijska vprašanja iz sredozemlja v Južno Evropo. To si lahko gledamo kot meno vprašanje, seveda delno to tudi je, vendar pa gre tudi za vprašanje revščine. In v nekaterih državah je to posledica okoljskega propada, delno revščine, pomankanja varnosti, sporov. Torej, na vseh teh področjih spet ni možno predvideti samo evropskih rešitev, če ne iščemo tudi bolj učinkovitih globalnih rešitev. To je ključni element, ključna tema našega poročila. Gospod Brok, ki se je ravno kar pridružil, je prejšnji teden podal pripombo po sestanku s komisarko Georgijevo. Govorili ste o Ukrajini. Parafraziral, parafraziral vas bom. Šlo je zato, da potrebujemo vse energetske vire Evropske unije in držav članic za obrambo naših vrednot in interesov. Izpostavili ste potrebo po strateškem usklajevanju tega. Točno to je okvir, ki smo ga uporabili za zelo širok razpon vprašanj, ki ga imamo v našem poročilu. Skušal se bom držati odmerenega časa naš predlog je precej odločen in drzen. Evropska unija ima po našem mnenju na voljo veliko politik, finančnih virov, instrumentov in vrednot, ki jih potrebujemo za to, da se soočimo z globalnimi grožnjami in da izkoristimo globalne priložnosti. Naš argument je, da je možnost Evrope, da se učinkovito spostavlja na globalnem odru, spodkopana s tem, kar počnejo vlade, ki ne izvajajo streznega upravljanja. Mislimo, da tukaj ne gre samo za teoretično vprašanje. To se kaže tudi v manj učinkovitih politikah. imamo pet ključnih področji, ki jih je potrebno izpostaviti. Prosim, preberite si to poročilo, kaj ti to bom sedaj navedel zelo na hitro. Če vzamete prvo od petih vprašanj, Evropa nujno potrebuje to, da bo postala del globalne ekonomije, ker bomo imeli stabilnost in široko blagostanje. Blagostanje evropejcev je zelo odvisno od globalnega stanja, od stabilnosti globalno gledano in od eh, blagostanja na teh globalnih trgih. Če pa si ogledamo evropsko politiko na področju trgovine, imamo regionalne trgovinske sporozume, ki v najrevnejših državah sveta niso videne kot nekaj, kar je v njihovem najboljšem interesu. Torej, imamo to trgovinsko področje ločeno od gospodarskega. Kar se tiče taje davkov, kar se tiče primankljaja na tem področju, to je država za Evropsko unijo. Tukaj imamo seveda manj prihodkov in to seveda veliko težavo, kar se odliva viro iz eh, podsaharske Afrike tiče. To je vprašanje, ki se ga ne lotimo na pravi način in to se ponavlja. Kar se podnebe tiče, gospod Mazaburo je to preomenil, ima Evropa zastavljenih nekaj najbolj ambicioznih ciljev za zniževanje emisij CO2. Imamo zelo dobro zgodovino, kar se tiče podnebnih pogajanj, nimamo pa prave domače politike. Ne morete imeti cilje 30 odstotkov zniževanja emisij CO2, medtem ko je cena oglika po ETS pri 5 dolarjih na tono to ni verodostojna politika, če želite, želite biti vodilni na področju podnebne politike. In če ne želite prilagoditi načina financiranja za podsaharsko Afriko. To je vse nekaj, kar moramo še razdelati in spremeniti. Kar se tiče konfliktov, kot razvojna skupnost, vemo, da je veliko ljudi ujetih pod pragom revščine v državah, ki so tudi na področju konfliktov. Vemo, da se delež teh držav povečuje in to dramatično. In to je področje, kjer lahko Evropa kaj naredi. Evropska unija ima že zelo veliko izkušenj s posredovanjem, naprimer na Filipinih in na vzhodnem Timorju. Druga področja so pa tudi, kar se tiče humanitarne pomoči, naprimer, ki so ločevana od, po, od eh, obnove po sporih. Vemo, da se konflikti pogosto vračajo in zato moramo seveda vse skupaj združevati. Veliko delo sveta je, kjer imamo zonanjo politiko tako, da gre v več smeri, da je drugačno razvojne politike, kar se tiče humanitarne podpore in kar se tiče pokonfliktne obnove na pomenem področju, kot so demokracija in človekove pravice. To je gotovo področje, kjer je Evropska unija že samo zaradi svojega obstoja, zaradi konvencije o človekovih pravicah in tako dalje, nekaj, kar mora dati izgled tudi za druge svetovne države. Ponekod to počnemo uspešno, v veliko primerih pa nam to tudi ne uspe. Naprimer, v primeru Egipta, strateški in trgovinski interesi so poteptali človekove pravice. V podsaharski Afriki ne zmoremo uskladiti uspešnost držav, ki počnejo zelo dobro delo, kar se revščine tiče, ne spoštujejo pa človekovih pravic. Naš uh, glavni ziv je, da bomo človekove pravice vključevali vse, trgovinsko politiko, delo, ki ga pravijo delegacije, uh, v teh državah, v naš pristop do trgovinskih pogodb in tako dalje. In še nekaj, revščina in neenakost. Od samega začetka sem želel povedati, da Evropska unija potrebuje cvetoč vzorec enako pravnosti če si ogledate, kako se lahko zmanjša revščina, potem imamo zelo veliko vidikov na tem področju, ki so pozitivni. Revščina se zmanjšuje, izobraževanje je bilo izboljšano, vendar pa vidimo tudi, da je napredka vedno manj in manj in da vedno več ljudi ostaja ujetih. Kljub temu napredku, to je torej globalna manifestacija težav, s katerimi se soočamo v Evropi. To je skupnost blagostanja, ki veliko preveč ljudi pušča za sabo. Trdim, da je veliko področje Lizbonske pogodbe in drugih instrumentov Evropske unije in konvencij, ki bi jih lahko uporabili za to, da zagotovimo, da bo Evropska unija se resnično lotila ne samo absolutne revščine, temveč tudi ekstremne neenakosti na področju zdravja, izobraževanja, dostopa do vode in sanitacij. Že na začetku sem omenil, da je težava, o kateri govorimo, v poročilu težava upravljanja. Strinjam se z veliko s pripombami gospodarna do burve, vendar pa je to, kar želim storiti, če mi dovolite biti zelo neposreden. Spremeniti nekaj teh vidikov upravljanja. Vsi vemo, da ni prave doslednosti. To ni novo za nikogar. Imamo raven upravljanja, ki pa še proizvaja nedosledne politike. In to je pa tisti izziv, s katerim se moramo soočiti. Cilj EEAS od samega začetka je bil, da zagotovi večjo doslednost med politikami. Imamo potem mandate, ki se podvajajo med visoko predstavnico, predsednico in predstavniki delegacij. Imamo 28 komisarjev, ki se slabo usklajujejo, ki imajo tudi pristojnosti, ki se podvajajo in ne zagotavljajo doslednosti za Evropsko unijo po svetu. To je tisto, s čemer se moramo soočiti. Visoka predstavnica, podpredsednik, še dve minuti se je osredotočila še prav posebno na širitev in varnost. Naš argument v poročilu pa je, da potrebujemo bolj očinkovito usklajevanje med komisarji. Tukaj moramo združevati komisarje, naprimer za humanitarno pomoč, trgovino, naložbe in podnebje, kajti trenutna očinkovitost Evropske unije globalno gledano je oslabljena. Govorimo o, torej o premiku v politični kulturi. In če bi nam to uspelo zagotoviti, potem si upam trditi, da bi tudi vloga Evropskega parlamenta postala še bolj učinkovita pri temu, da bi ohranjali to usklajevano skupino skupaj. V poročilu lahko najdete podrobnosti. Naj končam s pozivom odboru. Mislim, da je to trenutek, ki je kritičnega pomena. Vemo, da je zaupanje v evropske institucije po vsej Evropski uniji razblinjeno. Samo tretjina še zaupa, dve tretjini pa ne. Ljudje izgubljajo zaupanje, ko institucije ne opravljajo svojega dela. To je priložnost, da torej nam začne uspevati globalno gledano. Mislimo, da bi nabor ukrepov za reforme v našem poročilu povrnil zaupanje in bi potem dosegli to, kar je zapisano na, kot naslov, da potrebujemo torej globalne rešitve zato, da bo Evropa v središču globalnih interesov. Hvala lepa. Hvala lepa za poročilo. Mislim, da moramo nadrevati to načelno razpravo v prihodnosti. V tem poročilu boste našli tudi kar nekaj materijala za predstavitve komisarjev in prihodnje visoke predstavnice in podpredsednice komisije. Ne moramo pa imeti dolge razprave, če želimo upraviti še razpravo v proračunu. Imamo čas do 18.45. Sedem govornikov imamo. Vsak minuta, se strinjate? Minuta? Ali bomo glasovali kdaj kasneje o proračunu? Jutri o povdne bomo glasovali. Gospod Birinski, ga ni? Sem tukaj. Prihajam iz Bolgarije. Sem novi poslanec v Evropskem parlamentu. Sem pa tu zato, ker sem del delegacije Euronesta in sem bil pojavljen na prejšnjo predstavitev. Pol minute rabim, predsednik, zato da bi namenil vprašanje gospodu Nadaburju. Peta točka je bila sosedska politika. Naj vas poprašam o vzhodnem partnerstvu. Pravzaprav ste dejali, da je naša ponudba kot Evropske unije nekaj, kar ni bilo dovolj prepričljivo in tudi ne dovolj dobro sprejeto, ker ni bila dovolj odločna pri nudenju realističnih perspektiv tem državam za evropsko partnerstvo, da dejansko postanejo del Evropske unije. Ali menite, da moramo ponovno razmisliti o Evropskem shodnem partnerstvu v smislu, da bi to postalo področje interakcije z državami vzhodno od držav vzhodnega partnerstva? in ne samo nekaj, kar jih skuša približati Evropske unije. Kaj pomeni, da jih ločuje od njihovih sodnih partnerjev. Hvala. Howard? Veseli nas, da je gospod Nadaburo spet tukaj. Mislim, da je že 20 let z nami. Sem pa tudi vesel, da je z nami Kevin oba sta bila morda nekoliko preambiciozna, pa tudi preveč negativna. Nekaj zgodb po svehu pa imamo, vse skupaj ni tako črno. Težave upravljanja, to je tisto ključno vprašanje. Zato nam ne uspeva. Kako jih bomo prebrodili? Če jih bomo skušali prebrodili na ta način, lahko nastane še več težav. To je potrebno tudi. O tem je potrebno tudi govoriti kar se tiče dolgega seznama, kaj je potrebno storiti. Država članica mora pokazati politično voljo. Seveda, strinjam se z vašimi analizami, vendar pa kar se obramnih zmogljivosti tiče, kaj lahko storimo, da bi torej država članice pridobile to politično voljo, da kaj spremenijo. Multilateralizem, glede trgovinske vprašanja, primer, seveda, to je pomembno. Vendar pa to je klasični primer, ko bi Evropa lahko storila veliko več, da bi uveljavili to globalno gledano. To je eno od pomembnih področji. In seveda tukaj lahko govorimo o veliko stvarih. To je seveda pomembno tudi za naš obor, vendar pa seveda ne gre samo za to, da moramo na vsak način imeti skupno politiko, pomembna je tudi vsebina. In to je seveda prijazna kritika. Sem pa to z velikim zanimanjem prebral in veseli me, da sta tukaj in da vodimo to razpravo. Uh, uh, uh, Gospod predsednik, kolegi in kolegice, tudi sama bi rada pozdravila gospoda Lando Boruja. Tudi sama sem z njim sodelovala tekom 15 let, oziroma pred 15 leti in večkrat smo sodelovala, ko je šlo za sedanje države članice, ki pa so bile takrat še pred vrati Evropske unije. Mislim, da smo se naučili naslednjega. Zelo pomembno je ne zahtevati od drugih tega, česar še sami ne moremo doseči. Spoštovati moramo lasne omejitve, lastne pomangljivosti in včasih nas to privede dlje, kot pa dajemo neke visoko leteče cilje, ki jih eh, ne moremo doseči in jih ne morejo doseči niti drugi. Če želimo uspeti s politiko za tretje države, bi bilo prav, enako obravnavati tako naš položaj, kot tudi njihov položaj. Ne smemo se obnašati, kot da smo pri nas vedno vse delali sto odstotno pravilno, drugot pa so marsikaj naredili narobe. Mislim, da moramo pokazati, da smo vsi enakovredni. Še nekaj bi dejala v zadnjih mesecih smo resnično ugotovili, da so naše institucije institucije, ki dobro delujejo, ko vse dobro deluje in padejo v velike težave, ko se zgodi kaj hudega. Naše institucije jo dobro odnesejo, ko je vreme dobro na to pa težko najdejo odgovore na težka vprašanja v času krize in o tem moramo razmisliti, ker bo drugače ta nauk zelo, zelo boleč. Gracias. Muchísimas gracias. Encantado de que al señor. Pre Hvala lepa. Zelo sem vesel, da so predsedniku všeč ljudje, ki so moji soimenjaki. Seveda, v teh časih je potrebno razmišljati zelo modro. Povedali ste nam dvoje. Po eni strani da se svet spreminja in da Evropa je Evropa izgubila vpliv, da potrebujemo zonanjo politiko, ki bo učinkovita. Evropska unija je politično palček, ekonomsko velikan in seveda še šepkejša, kar se tiče vojaških intervencij. Torej, nastajajo nove težave, tako kot je od fundamentalizem in to, kar se dogaja v odnosih z Rusijo, imamo revščino, imamo lakoto, imamo že trajna vprašanja, kot je okolje in redistribucija bogatstva. Vse to. Konec koncev, zakaj se je vse to zgodilo? Zaradi pomankanja volje, zaradi pomankanja prave politične volje, pravih institucij, pravih načinov upravljanja. Hmm, ne vem, ali je demokracija tista, ki je vprašljiva v Evropi. Kajti to manjka v tem vašem diskurzu, govorili ste o Maastrichtu. Dobro, vse lepo in prav, vsi demokratični instrumenti, nadzor soverenosti, monetarne soverenosti, Evropska centralna banka, vendar pa prave odgovornosti ni. Torej, kon, kon, končujem. Imamo torej Evropsko trojko tremi institucijami, ki ničesar ne počnejo. In gotovo je seveda to tudi vprašanje demokracije. Držite se minute. Imamo poročila ECB vsako četrtletje in ta poročila so na voljo tudi Evropskemu parlamentu. Sedaj pa gospod Fotiga. Thank you, Chair. Hvala lepa. gospod Nandaburom. Sveda je to poročilo zelo zanimivo in prebrala sem si sicer samo povzetek, vendar pa po tem vašem predavanju čutim in mislim, da obstajajo nekatere točke, ki, o katerih se ne moramo spraševati potreba po reviziji Evropske varnostne strategije iz leta 2003. To je jasno, to potrebujemo. Ali zelo drzna opomba, da je obet pridržitvenega sporozuma ali celo širitev nekaj, kar ni več tako privlačno, kot je bilo. Naprimer, konec 90-ih. Imamo pa tudi primere, ki bi jih rada navedla. Samo enkrat sem odkrila besedico solidarnost, ko ste govorili o potrebi po zaezitvi nezakonitih migracij. In druga točka, omenili ste področje geopolitičnih izzivov, pravih izzivov, s katerimi se soočamo in ki zahtevajo usklajeno skupno delovanje. In Rusija. Ruska neoimperialistična politika je popolnoma izuzeta iz tega kataloga. Seveda obstaja deli, kjer pisujete politiko Rusije in omenjate Rusijo, kar se tiče njeno politiko do Ukrajine, ampak Ukrajina je samo vzorec že predvsej dolgo trajajoče dosledne ruske politike do svojih sosed, neposrednih sosed, do določene mere, ko naprimer nekatere druge države v Južnem Zakaukazju vidijo, da Evropska unija ni več tako privlačna, potem se enostavno čutijo zapuščene ali so se vsaj čutile zapuščene. Tako da moramo biti zelo, zelo koncizni, kar se tiče omenjanja težav, izzivov. Morda globla integracija ni širitev za to. Imeli ste na voljo minuto, govorili pa ste tri minute. Mr. Landaburu, Mr. Watkins, I appreciate your report. Pa Gomeš, hvala lepa, Watkins, Landaburu. Strinjam se z veliko tega, kar ste dejali. Ključno vprašanje pa je seveda neenakost. Tukaj ne gre samo za povečanje neenakosti globalno gledeno, tukaj gre tudi za povečanje neenakosti znotraj EU. Točno ta je, to je tudi ključnega pomena potem pa eno vprašanje, ki ga niste omenili, ki pa je tudi ključno, to je jedrska zmogljivost in jedrska energija, kajti ne moramo razmišljati o samo za vlastno trgo energije, če se ne ukvarjamo z jedrskim vprašanjem, kar se tiče energije. Poleg varnostnega elementa. In drugo vprašanje, ki tudi manjka, je koherenca naših ukrepov na vzven. SZVP in EVOP. Mislim, da ni bilo pravega poskusa, da bi nakazali, prikazali to doslednost, niti pri komisiji ne. Veliko je razlogov za to, ne bom šla v to. Ni bilo pravega poskusa. Ali smo lahko koherentni, če si ne ogledamo tudi vprašanj globalnega upravljanja, reforma varnostnega sveta za nas? in naša udeležba v varnostnem svetu. In to je tudi povezano z jedrskim vprašanjem, kot veste. Hvala. Uh, Chairman, I'm taking the... Gospod predsednik, sem podpredsednik odbora za razvoj in nadomestničnem tem odboru. To je zelo pomembno poročilo, po mojem mnenju se moramo osredotočiti na področja, kjer smo že vodilni, globalno gledano trgovina, razvoj in okolje. In resnično potrebujemo usklajevanje, to je povezano s tem, kar je dejal gospod Watkins, da se torej na določenih področjih usklajujemo v parlamentu, bi lahko začeli s tem, da bi v našem odboru pripravili poročilo na lastno pobudo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 navezal se bom na izjave Junkerja, ki je dejal, da v naslednjih petih letih ne bo novih pristopov. Moje vprašanje pa je sledeče. Politični vpliv te njegove izjave na Zahodnem Balkanu ali pa v državah, ki so trdo delale za to, da bi podpisale pridružitveni sporozum, kot je naprimer Republika Moldova. Junija bodo tam volitve kaj menite, kakšen vpliv bo taka izjava Junkerja imela v Moldaviji? Gospod Watkins, minuta ste dali in bili ste zelo resni, tako da sem tega držal. Strinjam se z veliko vprašanji poslancev, da seveda moramo biti načelni, moramo biti solidarni, ne smemo biti preveč ambiciozni, imeti pa moramo ambiciozen realizem. Preprosto dejstvo je, da je veliko področji, kjer imamo praktične možnosti, ki pa jih ne izkoriščamo zaradi teh pomakljivosti pri upravljanju. Veliko razprav v Rusiji in Ukrajini, upravičeno, vendar pa imamo države, kot so Južni Sudan, Mali, Srednja Afriška republika, kjer nimamo pravega celovitega pristopa zunanje politike, rekonstrukcije, razvojne politike in to spodkopava vlogo Evropske unije. Kar se podnebja tiče, tukaj smo dosegli nekaj napredka, kar se tiče evropskega okvira, da bi torej imeli oglični trg ki bi bil povezan z evropskim ciljem in bi tako odredili naši, našo verodostojnost. Strinjam se s podpredsednikom Bora za razvoj, da bi morali imeti poročilo, kjer bi navedli naše ambicije in bi morali to storiti na medodborni ravni. To je torej temeljni kamen tega, o čemer govorimo. Ko bi enkrat imeli to poročilo, bi bilo jasno, da se cilji lahko dosežejo le z drugačnim pristopom do upravljanja. Gospod Howard je upravičeno izpostavil dejstvo, da sedaj ni čas za razprave o tem, kaj se počne, ko ne gre dobro. Biti moramo praktični. Predvsej je stvari, ki jih lahko naredimo na trgovinskem področju, na podnebnem področju. Agenda 2050, ko EU ima resnično možnost, da je globalno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 komentare gospoda Havica. Kako zagotoviti, da bo politika šla v pravo smer? Ne glede na to, kdo tukaj deluje, komisija, parlament, je pomembno, da pripravimo tiste prave analize o politične realnosti, o dogajanju na kraju samem. Zato da bomo lahko te politike predstavili in jih sprejeli tudi v državah članicah, v vladah. Prizadevati si moramo za tiste nujne pobude, obenem pa izboljšati sprejemanje odločitev, če je to potrebno. Potrebujemo več evropske politike, več eh, dobrih evropskih ukrepov, ampak za to so potrebni predlogi zato se moramo pogovarjati o tem ne zgolj eh, v okviru mislišč, ampak tudi v političnih skupinah, v političnih strankah ali v vaših političnih eh, strankah govorite v Evropi? Ne vem. To je vprašanje, ki se ga je treba zastaviti. Potrebujemo konkretne predloge in le tako bomo lahko izboljšali sposobnosti Evrope za odgovor vsakič, ko Evropa napreduje, napreduje na podlagi določenih idej, na, podlo, na podlagi predlogov različnih ljudi. Gospod Iglesias, še vi. Mislim, da preprosto ne morem sprejeti, da je trojka ena izmed glavnih instrumentov Evropske unije. Tukaj ni parlamenta, eh, potekajo tudi različni postopki in preprosto ne moremo karikirati Evrope na tak način. Večina evropskih državljanov in državljank si želi eh, okrepljene Evropske unije in delovanja na področju človekovih pravic. Hvala lepa obema. S to razpravo bomo nadaljevali mislim, da je tak eh, obsežen dokument pomemben. Morda lahko razmislimo, kako bi vse skupaj preoblikovali v seznam političnih zahtev. Nekdo je predlagal, da bi pripravili neko vrste poročilo, kjer bi sodelovalo več odborov. To se mi zdi dobra ideja. Zunanja politika je odvisna od socialnih in gospodarskih dogodkov v državah, ki jo določajo, tudi podnebna vprašanja so zelo pomembna. Mislim, da bi bilo dobro, če bi okrepljeno sodelovali in eh, to bi vsekakor bilo zelo pomembno tudi za nas v prihodnosti. Zato moramo razmisliti o tem, o tem kako lahko praktično nadaljujemo z delom. Hvala lepa in obilo uspeha v prihodnosti. Pastoria. Thank you for inviting us. Well, we appreciate no, let's your read it. Thank you. Okay. Ciao. Kolegi in kolegi, mislim... Kolegice in kolegi, sedaj pa vprašanje proračuna. Glasovali bomo jutri ob 12. Želi poročevalec še kaj dodati? trebalcitis. Gospod Balčitis. Te pa suprantu, kad leko. Najlepša hvala, gospod predsednik. Če se ne motim, imamo zgolj pet minut. Sam nimam večjih komentarjev. Najprej bi se rad zahvalil vsem predstavnikom skupin, koordinatorjem, poročevalcem v senci. Sam sem uložil 56 predlogov sprememb, rad bi zmanjšal reze, ki jih predlaga svet. Danes smo se na dolgo in počes pogovarjali o različnih težavah. Uravnotežiti moramo naše želje in finančne vire, ki jih imamo na voljo. Moje mnenje in pa mnenje drugih skupin je na voljo, Veste, kakšno je, veseli me, da smo prišli do kompromisa pri nekaterih zelo zahtevnih temah. Omenim lahko naprimer predlog spremembe številka 11 gospoda Prede na temo predstavnikov v Iranu. Mislim, da bomo lahko dosegli kompromis na naslednjem sestanku. Gospa Lösing želi odpraviti financiranje za policijsko misijo na Kosovem in s tem se ne morem strinjati. Želi tudi črtati agencijo Frontex in se osredotočiti na civilne misije in pomoč. Danes smo videli, da potrebujemo ustrezna finančna sredstva, če želimo izpolniti naše cilje. dosegli smo kompromis o sredozemskih državah. Gospod Preda je dal temu uh, zeleno luč, tudi gospod Meserič je to potrdil. Gospod Meserič je uložil tudi predlog spremembe o dodatnih desetih milijonih za Palestino. Podpiramo predlog gospod Šake glede 5 nič nič ena in 5 nič nič ena, pet devet dve o Sahari in Palestini. Potrebujemo več jasnosti, kar se tega tiče. Prosim avtorje teh predlogov spremembe, da povedo, kdo bo odgovoren za kateri del, kdo bo odgovoren za te predloge. Še en predlog. Študijski center v Ukrajini, v Harkifu. Podan je bil predlog za spremembo imena, to naj bi bil študijski center za razmere v Ukrajini in Rusiji. Če bodo kolegi sprejeli te spremembe, jih bomo lahko sprejeli. Okay, go on. Pagaliuose. Tai ir būtų tiek, gerimas pirmininkė, dėl. Gospod predsednik, to je vse, kar sem želel povedati o splošnem proračunu za leto 2015. Gospod Preda. Najlepša hvala, gospod predsednik. Na kratko, ker nas čaka še sestanek s poročevalci v senci. Govorili smo o primeru Irana, naprimer, in rad bi dejal takole. Mi smo izhajali iz naslednje ideje. Potrebujemo ustrezna sredstva, zagotoviti moramo, da bomo pokrili tiste glavne prednostne naloge. finančna sredstva za številne krize v naši soseski ne smejo biti zmanjšana, to bi bilo neumno. Ti ukrepi potrebujejo srezna sredstva. Drugič, pomemben element so volitve. Lahko se zgodi, da v letošnjem letu ne bomo imeli dovolj sredstev za izpolnitev zavez. In pa še nekaj, imamo projekt, ki ga vodi gospod Galer glede politike skupnosti na področju eh, oziroma skupne politike za obrambo in varnost. Na to projekt gospoda Sela Franke glede uh, trgovine z drogami v Centralni Ameriki in pa še projekt gospoda Broka na temo tranzicije v Belorusi. Sredstva so za vse to potrebna. Upam, da bomo dosegli dogovor in da jutri glasovanje ne bo preveč napeto, gledam gospoda Havita. Upam, da bomo te manjše razlike razrešili. Hvala. Thanks. Gospa Jatenmaki, hvala. Mislim, da je sedaj napočil pravi čas, da razmislimo o prioritetah. Govorimo o finančnih sredstvih, govorimo tudi o krizah, ki se odvijajo v svetu, v naši sosedski. Vse to moramo upoštevati. izpostavila bi naše prednostne naloge, to je politika vzhodnega partnerstva, vzhodne sosedske, več denarja pa bi radi namenili tudi Palestini, ker je situacija tako zahtevna, da potrebujo več sredstev. Hvala vsem kolegom in kolegicam za dobro sodelovanje. Hvala. Gospod Havit. Želel sem ostati tiho, ampak ne morem si pomagati, da ne bi, nek, da ne bi nekaj pripomnil potem, ko me je omenil gospod Preda. Mislim, da je gospod Balčiti sopravil odlično delo, to moram povedati. In to je velik izziv po evropskih volitvah, da je to delo opravil tako hitro in tako kakovostno. Brez dvoma bo tudi sestanek, ki nas čaka, uspešen, zato bi mu rad čestital glede razlik v zvezi z Iranom pa takole. Stališče naše skupine je imeti stalno delegacijo v Teheranu. Razumem stališče skupine ELS, ker eh, želijo priložiti to odločitev, ugotoviti, če bodo pogovori z Iranom uspešni po našem mnenju je seveda pred, predmet različnega tolmačenja, kaj je uspeh, kaj je uspešno. Mislim, da bi s tem, ko bi imeli stalno predstavništvo, eh, zagotovili tudi večje možnosti za uspeh. Dejali smo, da se bomo vzdržali glasovanja, ne pa glasovali proti predlogu spremembe LS, kar bi pomenilo, da bi predlog spremembe LS verjetno bil sprejet in to je eh, po mojem mnenju, dobra ponudba, če LS pozneje ne bodo eh, nasprotovali eh, različnim številkam. Upam, da bomo prišli do rešitve. Well, uh, um, ECR... E Gospod Enak, no, nobeno presenečenje ni, da je skupina EKR proti večjemu proračunu za zunanje zadeve mislim, da bi lahko še veliko zadev porezali, glede na to, da je varčevanje tudi eh, glavno pravilo igre po državah članicah. Pri določenih elementih bi lahko sredstva povečali, pri drugih pa zmanjšali. Imamo pa določene posebne elemente, ki so izpostavili kolegi in kolegice, naprimer vzhodno partnerstvo, ker moramo upoštevati to, kar se dogaja, naprimer v Ukrajini, humanitarna pomoč, na Bližnjem vzhodu, eh, v Severni Afriki, v Siriji, v Iraku. Tukaj lahko prilagodimo proračun, eh, načeloma podpiramo stališče sveta glede zniževanja proračuna. Iran, to je zelo občutljivo vprašanje in eh, na obeh stranih imamo dobre argumente. Po našem mnenju, zaenkrat še ni pravi čas, mislim, da bi poslali napačen signal Teheranu, če bi tam odprli stano predstavništvo. Razmere se lahko seveda spremenijo in mislim, da moramo imeti možnosti za pogovor, še posebej na, eh, glede na to, kaj se dogaja v severnem Iraku z islamsko državo in tako dalje. Zaenkrat pa podpiramo črtanje, vzdržali se bomo pri naslednjem predlogu spremembe, lahko pa se zgodi, da bomo v bližnji prihodnosti ponovno obravnavali ta vprašanja. Zaenkrat pa Iran še vedno ni dovolj demokratično reformiran, nima dovolj uh, eh, zaves glede uh, jedrskega programa in podobno, da bi uh, podprli uh, odprtje stalnega predstavništva, ker s tem ne bi izboljšali uh, odnosov. Ja, uh, Hvala. Vprašanje prednostnih nalog kolegice in kolegi so o tem že govorili. Po našem mnenju je proračun Evropske unije vedno bolj nepregleden in vedno bolje namenjen militarizaciji, zunanje politiki, raziskavam na področju oboroževanja in namenjen je geostrateškim interesom Evropske unije. To obremenjuje človekoljubno pomoč in razvojno sodelovanje, pa tudi razvojno pomoč. Zato obstaja po eni strani zelo velik potencial za krčenja, po drugi strani pa bi lahko nekatere elemente podprli. Zato se je karakter naših predlogov sprememb izkristaliziral v trenutni obleki nekateri instrumenti Evropske unije spodbujajo konflikte, to je jasno na primeru Ukrajine. Po drugi strani pa zahtevamo zelo veliko povečanje sredstev za človekoljubno pomoč, razvojno pomoč in ukrepe razoroževanja. Tudi o tem smo že govorili, da je treba pomagati palestincem. Seveda bomo to podprli. Hvala. Hvala lepa, pravkar sem izvedel. Da so v Ukrajini sedaj tudi tanki. Sarkastičen sem bil, ne ciničen. Ja, Preda, imam si noha ne bemen. Gospod Preda, imate kakšen komentar na vprašanje gospoda Havica? Ne, v redu, potem bomo to rešili jutri na glasovanju. gospa Harms 5094, gre za Evropski center za ruske, ruske študije v Šarkivu. Šarkovo. Zakaj ne bi bil to Evropski center za ukrajinske študije? Zakaj mora biti za ruske študije? To je samo logično vprašanje. Ich äh, bedanke mich sehr herzlich. Hvala lepa. Se vidimo jutri ob 9. Na svidenje. Uh, äh, in large bureau 8 ur. Razširjeno predsedstvo ob 8. Ich schlag diesen Titel vor Center for Ukrainian and Russian Relations. Ja.